Good afternoon, ladies and gentlemen. Dober dan, gospe in gospodje. Nadaljujemo z našim delom. Z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Veliko čast mi je, da lahko pozdravim gospoda Petra Peregrinija, namestnika premijeja Slovaške republike, ki je odgovoren za naložbe in informacijsko družbo. Predsedujoči svetu, torej, z njim se bomo pogovorili o prednostnih nalogah slovaškega predsedstva. Kot veste, na začetku vsakega predsedovanja pristojni minister za kohezijsko politiko pride na naš sestanek, da predstavi prednostne naloge novega predsedstva za področje, za katero smo odgovorni. Veliko veselje mi je, da lahko pozdravim gospoda Pelegrinja. Naj vas spomnim, da je Slovaška prevzela predsedovanje v prav posebno težkem času v zgodovini EU. Poleg ekonomskih in socialnih težav se mora EU soočiti tudi s posledicami nedavnega referenduma v Združenem kraljestvu. Poskušati moramo najti prepričljive odgovore na populistične kritike, ki so vedno glasnejše. Naše zakonodajno delo pa se mora tudi nadaljevati, kljub tem izzivom, ki so v ozadju. Mislim, da govorim o menu vseh, ko vam lahko zaželim veliko uspeha pri predsedovanju, lahko računate na naš, imate našo podporo. Sledili bomo običajnemu formatu za izmenjavo mnen te vrste. Najprej bom povabila ministra, da poda vodno izjavo. Upam, da ne več kot 15 minut. Potem pa bodo besedo dobili poslanke in poslanci, začeli bodo koordinatorji. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Naj se vam zahvalim za priložnost, da ste mi dali možnost, da kot namestnik ministerskega predsednika Slovaške predstavim prednostne naloge naše države med slovaškim predsedovanjem pa tudi naš program na področju kohezijske politike. Slovaško predsedstvo, kot je predsednica dejala, prihaja v času, ko se Evropska unija sooča z razmerami, kot jih še ni bilo. Rezultat referenduma o članstvu Združenega kraljestva v EU nam predstavlja nov izziv. Prvič se moramo soočiti s tem, da določena država članica želi zapustiti EU. Ko smo prevzeli predsedovanje v teh državnih časih, moramo videti priložnosti tam, kjer drugi vidijo tveganja in izzive. Evropska unija mora postati močnejša, boljša in, če je možno, tudi bolj enotna. Potrebno je pripraviti pozitivno agendo, ki bo razumljiva za podjetja in državljane. Zavedam se ključne vloge, ki jo pri tem igrajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament, kar se demokracije tiče. Izvoljeni predstavniki 28 držav ste tukaj z nadzornimi in proračunskimi odgovornostmi. Zato se veselim sodelovanja z vami, tesnega sodelovanja v naslednjih mesecih. Z nekaterimi izmed vas sem se že imel priložnost sestati in storil bom vse, da bi olajšal učinkovito sodelovanje med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom. Tako, sedaj pa naj nakažem štiri prednostna področja slovaškega predsedovanja. Ekonomsko močna Evropa, modern enotni trg, trajnostna migracijska in azilna politika in Evropa dejavna na globalni ravni. Ekonomsko močna Evropa, kljub nekaterim znakom okrevanja evropskega gospodarstva po krizi, polnega okrevanja še ni. Potrebni so nadaljni ukrepi. Naše prvo prednostno področje se osredotoča na pobude, ki bi naj ustvarili podporno okolje za naložbe in nadaljni razvoj unije. Slovaško predsedstvo je prepričano, da je učinkovita uporaba naložbenih instrumentov, strukturnih reform in odgovoren pristop do javnih financ v samem osrčju ekonomsko močne Evrope. Proračun za 2017 bo še en pomemben dosje na naši mizi. Zmožnost zaključka pogajanj glede tega dosjeja je pogosto največji izziv za predsedstva v drugi polovici leta. Enotni trg je eden evropskih največjih dosežkov. Odstranitev vir na skupnem trgu je ključna prednostna naloga našega predsedstva. Evropska unija potrebuje skupni trg, živahen skupni trg, ki bo motor za konkurenčnost in inovacijo. Vizija predsedstva je, da bomo še naprej razvijali projekte, kot je energetska unija in digitalni enotni trg. Migracije so zgodovinski fenomen, ki se vedno pojavlja. Trenutni migracijski tokovi pa pomenijo dodatni pritisk za EU na zonalnih mejah in na zemlje sisteme držav članic. Zato je ambicija slovaškega predsedstva, da bi se Evropa pomaknila k trajnostni migracijski in nazivni politiki. Medtem, ko imamo veliko izzivov in razvoja znotraj unije, pa ne smemo zanemariti naše globalne vloge na mednarodni sceni. Predsedstvo bo podprlo okrepitev globalne vloge za unijo. Na področju razvojnega sodelovanja bo slovaško predsedstvo se osredotočilo na napredek pri implementaciji agende 2030. Sem v odboru, ki je odgovoren za regionalni razvoj, zato se naj osredotočim na to področje. Kohezijska politika prispeva ne samo k zmanjševanju ekonomskih, socialnih in teritorijalnih razlik med evropskimi regijami, ampak prispeva tudi k pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Menimo, da je kohezijska politika glavni naložben, glavna naložbena politika EU in bi to moralo biti ohranjeno v prihodnosti. Pod slovaškim predsedstvom bomo nadaljevali s povdarkom na kohezijski politiki. Ocenili bomo nove elemente reformirane kohezijske politike in podali podlago za razpravo o nadaljnih perspektivah. To je čas, da zbiramo dokaze, in zagotovimo, da bo prihodnja razprava temeljila na trdnih temeljih. Prednostna naloga za slovaško predsedstvo je, da razpravljamo o zakonodajnih predlogih komisije v svetu z Evropskim parlamentom. Komisija je nedavno podala zakonodajne predloge sprememba uredbe skupnih dolog, kar se, či, kar se tiče pregleda doplačil za Grčjo in Cipr. Svet je že začel delati na teh dosjejih. Imamo široko podporo držav članic za predlog komisije. Mislim, da bi svet moral biti kmalo pripravljen doseči dogovor. Veselimo se sodelovanja z odborom regi na tem dosjeju in bi želeli to zaključiti še v času našega predsedovanja. Poleg tega, splošni pristop sveta, kar se tiče podpornega programa sektornih reform, tukaj smo dosegli dogovor konec aprila. Slovaško predsedstvo bo začelo trialoge z Evropskim parlamentom v naslednjih mesecih. Še ena prednostna naloga za naše predsedstvo je poenostavitev kohezijske politike. Evropska komisija je vzpostavila skupino na visoki ravni za poenostavitev, ki je pripravila niz priporočil, kar se tiče trenutnega programskega obdobja. Po počitnicah pričakujemo zakonodajni predlog o poenostavitvi, ki ga bo predstavila komisija. Delovali bomo učinkovito v svetu, zato da bi te spremembe uveljavili kar se da hitro, tako da bi upravni organi in prejemniki sredstev EU resnično videli pozitivne učinke že v bližnji prihodnosti. Vendar pa te spremembe ne smejo spodkopati stabilnosti izvajanja ali povzročati zamud pri izvajanju programov. Istočasno pa moramo gledati naprej, kako bi poenostavili obsežen sistem nadzora in biti bolj usmerjeni k rezultatom. Potrebujemo manj administrativnih bremen in več zaupanja med zainteresiranimi strani. Ponudili bomo kar nekaj priložnosti za napredek razprave, kar se tiče naših prednostnih nalog. Septembra bomo začeli s konferenco o koheziji v Bratislavi 15. do 16. september z odeležbo komisarke Krecu in upam tudi gospe predsednice Mihajlove. V treh omizih se bomo pogovarjali o različnih vidikih kohezijske politike. Prvo omizje, tukaj želimo imeti razpravo o izvajanju novih elementov kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Drugo omizje bo raziskalo povezave med kohezijsko politiko in evropskom, evropskim ekonomskim upravljanjem. V tretjem omizju pa se bomo osredotočali na poenostavitev prek sedanjih predlogov in razpravljali o tem, kako daleč lahko gremo v prihodnih postopkih poenostavitve. Poenostavitev je bila pomembna tema tudi med Evropskim vrhom regij in mest, ki se je nedavno končal v Bratislavi in kjer so nekateri poslanci Evropskega parlamenta tudi bili navzoči. Nadaljevali bomo sodelovanje z odborom regij in organizirali delavnico o poenostavitvi finančnih instrumentov. Poleg tega bomo spremljali urbano agendo. Po politični podpori obane politike za EU v Amsterdamu, se bomo osredotočali na praktično izvajanje urbane agende. Slovaška skupaj z Dunajem je koordinatorka za partnerstvo glede stanovanske politike. Tri sestanke načrtujemo na to temo. Naše prednostne naloge so namenjene temu, da izvedemo štiri obstoječa partnerstva, imeli pa bomo tudi pobude za nove. Slovaška je tudi prevzela predsedovanje, kar se tiče donorske strategije in skupaj z Evropsko komisijo bomo 3. in 4. novembra v Bratislavi organizirali peti letni forum o strategiji EU za podonavje. Tudi tukaj bomo govorili o vprašanjih, kot je upravljanje z vodo, znanje družbe, upravljanje makroregij in povezave skladi ESI. Na formalnem zasedanju Gajarka ki bo posvečeno kohezijski politiki 16. novembra, se bo svet ministrov osredotočil na trenutne zakonodajne doseje, poenostavitev in oceno novih elementov reformirane kohezijske politike. Želimo prisluhniti Evropskemu parlamentu in to pozorno. Zato bomo jeseni organizirali dve delavnici v Evropskem parlamentu z vami, poslankami in poslanci. Ena delavnica bo posvečena pametnim mestom in energetski učinkovitosti, druga pa bo na temo teritorijalnega in čezmenega sodelovanja. Upamo, da bo to dobra priložnost za izmenjavo mnen z vami. Resnično se veselim tesnega sodelovanja. Mislim, da bo to uspešnih šest mesecev uprit celotne unije. Lahko vam obljubim, da bom storil vse, kar je v naši moči, da bi dosegli skupne cilje. Hvala lepa za vašo pozornost. You, hvala lepa, minister, hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji političnih skupin. Začenja gospod Van Nistelrooy v imenu ELS. Hvala lepa, gospod namestnik premjeja. Dobro je, da ste tukaj, da širite ta pozitivni pristop in energijo. Kot ste dejali, prevzemate predsedovanje od nizozemske in dali so, da bodo zaključili pakt iz Amsterdama. Veselim se vaših rezultatov. Kakšni bodo vaši rezultati, kar se tiče kohezijske razprave? in kar se tiče strukturnih programov. Boste začeli s dialogom, morda boste morali pospešiti in tudi prijeti k rezultatom. Razmišljam tudi o tem, kar se je zgodilo v Združenem kraljestvu in videli smo, da, je, da so nekateri od razlogov, tudi slaba komunikacija, čeprav imajo veliko strukturnih skladov in so dobili veliko sredstev iz EU, so tisti deli glasovali za Brexit, razen Škotske. Torej, potrebno je iti globlje. Če ne bomo šli globlje, če ne bomo pridobili na svojo stran državljanov, potem bo težko. Seveda, Bruselj je Bruselj, vendar pa potrebujemo podporo državljanov. Evropa mora ostati uravnotežena in teritorijalna kohezija je pomembna dimenzija. Moje vprašanje je, kaj želite doseči na Gajrku katera so tista stališča za prihodno kohezijsko politiko. Nizozemci se tega niso dotaknili. Imeli so samo eno konferenco na direktorski ravni. Tega niso razvili. Namenoma pa se prihodnosti kohezijske politike niso dotaknili. Vi ste idealni, da to storite tisti za vami, hm, ne vem, kako hitro bodo napredovali. Višegradske države so tiste, ki imajo največ zamisli na tem področju in so blizu stališčem Evropskega parlamenta za naslednje obdobje. Moje vprašanje je torej, če ste lahko bolj podrobni. In potem vabilo, ko prti razpravi, lepo, da ste nas povabili k temu in hvala za organizacijo delavnic. Želimo si, da bi bilo nas več povabljenih na sestanke septembra. Prosim, pripravite to. To so moje glavne točke. Premislek o prihodnosti. Če vprašate mene, bi morda bilo pomembno, da ne gremo samo v smeri instrumentov deljenja tvegan. Dobro, imamo EFSI, vendar pa poleg tega potrebujemo veliko naložb na različnih področjih, kjer ne moremo kar tako reči, potrebno bo vrniti denar. EFSI je čudovit vendar pa potem, bomo rekli, čez deset let bo potrebno vrniti denar za socialne projekte. To ni možno za begunce in te zadeve. Potrebujemo nepovratna sredstva. Lahko podate pregled, kako vidite ravnovesje med visoko letečim EFSI-jem, ki si samo izbira projekte, nima pa celovite politike, ravno to pa potrebujemo moramo opolnomočiti regije, mesta in države članice, da bodo imele celovite strategije in širšo agendo. Torej, kaj menite o tem? Hvala lepa v imenu ELS, da ste tukaj. Hvala lepa v imenu SND, gospa Kirill. Äh, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pellegrini, za vaše uvodne besede. če ne bi imeli referenduma v Veliki Britaniji, potem bi rekla odličen program slovaškega predsedovanja. Sveda ne morete nič za to, da se je sedem dni pred začetkom predsedovanja zgodil, zgodil referendum in da so se odločili za Brexit. Kljub temu pa ne v parlamentu, ne pri komisiji, in tudi na svetu ne moremo nadaljevati tako, kot da se ni nič zgodilo. Neodvisno od pogajanj, ki se bodo verjetno nekoč morala začeti, neodvisno od tega, mora predsedstvo gotovo si želeti povrnitev izgubljenega zaupanja, ne samo v Združenem kraljestvu, temveč tudi v drugih državah članicah. Resnično bi si želela, da bi morda usporedno z razpravo in prihodnosti kohezijske politike vodili razpravo tudi o tem, kako bi kohezijsko politiko sporočali v državah članicah, kako bi sporočali rezultate. Pogosto se zgodijo nenavadne stvari. Podpredsednik Evropske komisije je dejal, da bi naj Junkerjev načrt bil bolje predstavljen v regijah, da ga bodo lahko bolje izkoristili. Mi pa nismo pristojni za to. Seveda to tudi počnemo, jasno, vendar pa ne moremo sami biti navzoči v vseh regijah Evropske unije in se zauzemati za to, da bomo strukturnimi skladi dosegli kar se da veliko v državah članicah. To morajo končno prevzeti države članice in se same zauzemati za to. Želela bi si, da bi slovaško predsedstvo dodalo še dodaten zagon na tem področju. Kajti, če bomo uspeli izboljšati komunikacijsko strategijo v državah članicah, bo to velikanski korak. Popolnoma se strinjam z vami pri oceni, da potrebujemo moderni skupni trg, da bomo konkurenčni, vendar pa kaj nam pomaga skupni trg, če pa nikogar ni več? Meni se ni zdelo možno, da se bo zgodilo to, kar se je, da bo ena od držav članic želela zapustiti EU. Vendar pa, ker se je to zgodilo, moram storiti vse za to, da ne bodo sledile še druge države članice in moram pomisliti, kako bi to lahko storila. Seveda, ustrezno moramo ukrepati, moramo pa tudi povrniti zaupanje. Morda bi lahko to še vključili v vaše načrtovanje. Hvala lepa. Gospa Tomašič v imenu EKR. Hvala lepa. Čisto kratko vprašanje. Prednostne naloge slovaškega predsedstva so ekonomsko močna Evropa, moderni skupni trg, trajnostna migracijska azilna politika in Evropa na globalni ravni. Skupni trg je lepilo, ki nas drži skupaj večinoma, zato bi rada, da nam razložite, kako izgleda moderni skupni trg. Hvala. Hvala lepa gospod van Miltenburg, alde. Ja, Hvala. Dobrodošli, namestnik ministerskega predsednika Slovaške in prepričan sem, da boste storili vse, kar je v vaši moči za uspešno nadaljevanje nizozemskega predsedovanja. Kot ste omenili, smo si zelo trudili za urbano agendo in slišal sem, da bo vaša vlada sodelovala z nekaterimi službami nemške, eh, oprostite, nizozemske vlade pri tem dosegel. To je dober primer, čestitam vam za to, da boste sodelovali torej v okviru trija. To je pa tudi lepa poteza nizozemske vlade, da bo sodelovala z vami. Želim si, da ohranite urbano agendo visoko na seznamu prednosti, ohranite njen duh. Sodelovali boste z Dunajem, glede stanovanske politike, Zanima pa me, kako boste zagotovili, da bosta malteško predsedstvo in potem predsedstvo po malteškem tudi delovala na tem področju. Mislim, da je to povezano potem tudi z drugo temo, migraciji. Kohezijska politika je tudi solidarnost. Moramo biti konkretni, kar se tiče razdeljevanja sredstev. In, naprimer, sklep sveta je bil podan, kar se tiče sredstev za begunce. In kohezijska politika tudi predvideva sredstva za integracijo beguncev v različne evropske države. Ste pripravljeni najprej držati obljubo, ki so jo podali v svetu glede razdelitve beguncev in uporabiti tudi pravo mešanico kohezijske politike za to, da bi storili vse, kar je v vaši moči, da bi integrirali begunce tudi na Slovaško, morda bi tako postali vzor za ostali del Evrope. Hvala lepa za vaše odgovore in srečno pri vašem delu. Hvala lepa, gospa Vana Zeleni. Hvala lepa, hvala lepa, namestnik premijeja, da ste danes tukaj v Boru za regionalni razvoj. Hvala lepa za vašo ponudbo, ponudbo po tesnem sodelovanju naslednje pol leta imate veliko bolj specifičen program, kar se tiče kohezijske politike, kot je bilo v slovaškem programu do sedaj. Samo na strani 13 sem našla krajši odstavek, ki je zelo nasplošno govoril o kohezijski politiki. Moji predhodniki so že dejali, da mora zaradi trenutnega razvoja kohezijska politika v naslednje pol leta biti veliko bolj pomembna. In po tem, kar ste dejali, domnevam, da ste osebno naklonjeni to storiti in boste to storili. Dve kratki specifični vprašanji. Tudi predhodnik se je navezal na to. Ne bom ponavljala vprašanja o begunski politiki, kajti imela bi podobno vprašanje. Ena vaših prednostnih nalog je begunska politika. Je pač tako, da se v tem odboru v Evropskem parlamentu borimo za to, da bi strukturne sklade odprli za ukrepe za integracijo beguncev, še prav posebno socialni sklad ali regionalni sklad. Vemo pa tudi, da države članice tega niso dobro sprejele. Torej, mislim, da bi tukaj predlog vašega predsedstva, ki bi usmeril druge države članice v to smer, kot je dejala kolegica, da sami ne moremo seveda upraviti vsega dela za EU potrebujemo države članice. In mislim, da moramo še prav posebno pri begunskem vprašanju storiti več. Ne pri razdelitvi beguncev, kot je dejal predhodnik, temveč tudi pri izkoriščanju sredstev, ki so na voljo. Vedno govorimo, da ni sredstev, tukaj pa denar je, pa ga države članice ne morejo upra more uporabljati za to. Torej, moje vprašanje bi bilo, če boste storili kaj na tem področju. In potem drugo vprašanje. Pozitivno se mi zdi, da je agenda za mesta, urbana agenda, pomembna prednostna naloga slovaškega predsedstva. To je pomembno tudi za naš odbor. Pripravili smo tudi poročilo na lastno pobudo na to temo. Evropski parlament se že dolgo bori za večji pomen mest. Prihajam z Dunaja in me zato zanima stanovanska politika. Imamo pa štiri prednostne naloge za urbano agendo. Poleg stranske politike, kot so dali, tudi kakovo zraka, revščina in tema migracij. Vemo, da imamo enako težavo kot pri državah članicah, da tudi mestni programi, naprimer inovativni ukrepi za mesta, da imajo tukaj na lokalni ravni tudi težave. Ali bo to tudi prednostna naloga vašega predsedstva? Hvala lepa. Hvala lepa. Še trije ste na seznamu za vprašanja, štirje. Tako da bo najprej dobil besedo minister za odgovore, potem pa bomo nadaljevali z drugim krogom. Okay, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Če mi dovolite, bom odgovarjal po slovaško. Torej, nadenite si slušalke, upam, da bodo moji kolegi tolmačili. Je, uh, eh, Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, za vsa vaša vprašanja. Nekatera izmed njih bom združil, na druga pa bom odgovoril posamično. Kar se tiče vprašanja gospoda Van Nistelroja in gospe Krel, je gotovo velik izziv in težko imeti dobro komunikacijsko strategijo, kar se tiče našega dela. Ne samo, kar se tiče referenduma o Združenem kraljestvu. Že dolgo časa se nam zdi, da državljani EU ne poznajo prav dobro prednosti, ki jih prinaša članstvo njihovih držav v EU. Zato se moramo na to bolj osredotočiti, tudi na podlagi rezultata referenduma v Združenem kraljestvu, kjer se je država odločila, da zapusti EU. To nas mora motivirati k temu, da ponovno premislimo o našem pristopu in ponovno najdemo enotnost, kajti ne želimo si vala podobnih referendumov po drugih državah članicah. Zato, ko govorimo o kohezijski politiki, moramo iskreno povedati, da je že sam pojem kohezijska politika nekaj, kar ni razumljivo, vsaj ne na slovaškem. Ni enostavno razumeti tega pojma za poprečne državljane, Zato moramo govoriti v jeziku državljanov, ki ga bodo razumeli. In moramo izpostaviti rezultate kohezijske politike v posameznih državah članicah. Potrebno je omenjati konkretne projekte, zboljšano infrastrukturo, stravansko politiko. To je potrebno predstaviti kot rezultat solidarnosti bolj razvitih držav članic v smeri manj razvitih. Če države ne bi bile članice EU, teh prednosti ne bi bilo. To pa seveda ne verja samo za tiste države, ki so neposredne prejemnice kohezijskih sredstev, to velja tudi za bolj razvite države članice. Nekako smo se že navadili, da je napredek samodejen. vendar pa se še spominjamo časa, ko smo imeli meje med državami članicami. Sedaj pa odrašča generacija, ki prost pretok ljudi jemlje za samo po sebi umeven. Ne morejo si pravzaprav predstavljati življenja brez tega, zato je Schengen za njih dejstvo. Če o tem ne bomo iskreno spregovorili, ne bomo mogli spomniti državljanov na prednosti članstva v EU. Potrebno bo izboljšati ugled kohezijske politike. Gospa predsednica je omenila, da je kohezijska politika nekaj, kar prinaša odlične rezultate. Ogled pa ima slab. Sloves je pogosto negativen in to je potrebno spremeniti. Politiki v vsaki državi članici, pa tudi vi, poslanke poslanci Evropskega parlamenta, morate na pozitiven način govoriti o kohezijski politiki mislim, da smo in bomo z vsemi sestanki z vami ubrali konstruktivno pot. Ne gre vedno samo za številke, za proračun. To je lahko tudi pogled v prihodnost. Gospod Van Nistelrooy je poprašal o tem, kaj bolj konkretno načrtujemo najprej bi mu želel čestitati za Amsterdamski pakt. To je za že končano, vendar pa na tem je potrebno delati. Vse, kar je v tem dokumentu, je potrebno sedaj udajaniti. Amsterdamski pakt, urbana agenda, torej ni konec zgodbe, to je v bistvu šele začetek. Potrebno bo to sedaj uveljaviti v praksi. S tem moramo nadaljevati vendar pa želimo si tudi konkretnih rezultatov v kohezijski politiki. Ne želimo samo teoretizirati na konferencah in delavnicah, brez konkretnih rezultatov. Če vidimo, da individualni programi niso dovolj učinkoviti, moramo ugotoviti, kaj točno povzroča to neučinkovitost projektov in moramo to izboljšati. Ko torej govorimo o poenostavitvi, tega ne mislimo samo kot projekta za poenostavitev do 2020, potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo začeli veljati takoj. Tako da bomo lahko izboljšali učinkovitost programov, ki se že izvajajo po državah članicah. Istočasno pa moramo priznati, da je neuspešnost programov lahko tudi posledica tega, da se eno obdobje končuje, drugo pa začenja. Obstaja tudi velikansko administrativno breme v tem obdobju. Zato so to precej težki časi, vendar pa konec tega leta, na začetku naslednjega, bomo izboljšali uspešnost. Ponavljam, potrebno je doseči konkretne rezultate pri poenostavitvi ne gre pa samo za obsežne dokumente in besedila, ki bodo na koncu samo zapletla zadeve, kot se pogosto zgodi. Ne, potrebno je sprejeti konkretne ukrepe, ki bodo prinesli takošne rezultate. Sedaj pa še ena zadeva. Potrebno bo povrniti zaupanje tudi na tem področju. Včasih imam občutek, da nismo pravi partneri, ko sodelujemo. Države članice, komisija in prejemniki podpore, če se ogledamo mesta in regije, to ni samodejno tema za govorjenje o tem, da se zlorabljajo kohezijska sredstva. Potrebno jim je zaupati, to morajo biti partnerji. Zaupati moramo, da bodo odgovorno porabljali sredstva, tako kot to počnejo, ko pobirajo davke, naprimer. Torej, potrebno je spremeniti naš pristop. Zelo pogosto se namreč zaradi takega vzdušja, kar nekako mislimo, da zlorabljajo sredstva, ko prihaja do tega nezaupanja, pogosto to povzroča veliko težav. Kar nekaj okrepov in pravil imamo, ki samo zapletajo zadeve zaradi nezaupanja. Želimo torej poenostaviti zadeve, prav tako pa želimo oblikovati prihodne strukture kohezijske politike. Moje osebno mnenje je, da ko razpravljamo o izboljšanju kohezijske politike po 2020, mislimo, da ne potrebujemo ravno dramatičnih sprememb. Nekaj, kar bi resnično zahtevalo velikanski zasuk. Morda moramo razpravljati o tem, kako bomo bolj pregledni, poleg tega pa moramo te ukrepe potem združiti tudi z novimi finančnimi instrumenti. Mislim, da novi finančni instrumenti ne morejo nadomestiti nepovratnih sredstev. Strinjam se z vami, gospod Van Nistelrooy. Vsake javne naložbe ni možno financirati strani novih finančnih instrumentov. Kot država, lokalne in regionalne ravni, imamo različna pravila, ki jih je potrebno spoštovati, kar se tiče upravljanja z dolgom. Zato mora to biti kombinacija različnih podpornih ukrepov. Gospa Tomašič, spraševali ste o skupnem digitalnem trgu. Jutri bom imel v enem od drugih odborov priložnost predstaviti naše načrte na tem področju. Naj se tega nakratko dotaknem. Digitalni skupni trg je ena ključnih prednostnih nalog za nas. Po prostem pretoku oseb, storitev in dobrin, se nam zdi to ena od nadaljnih pomembnih svoboščin, prost pretok podatkov. In moram priznati, da še nimamo enotne zakonodaje na tem področju. Imamo 28 različno urejenih posameznih trgov in vidimo omejitve če želi Evropska unija resnično biti konkurenčna globalno gledano z drugimi pomembnimi igravci, moramo izboljšati razmere ne samo za državljane, temveč za celotno EU, da bomo bolj konkurenčni. Če želite slišati še več, potem vam to lahko z veseljem podam. Gospod Miltenburg. Nisem tukaj zato, da bi predstavljal Slovaško, da bi branil stališče svoje države, kar se tiče migracijske politike. Gre za to, da sem tukaj v imenu sveta, da govorim o kohezijski politiki, sem pa seveda pripravljen se o stališču slovaške vlade pogovoriti z vami morda po sestanku. Različni vtisi obstajajo o stališčih slovaške vlade, vendar pa počnemo zelo veliko na tem področju tudi v sodelovanju z Avstrijo in se o tem torej lahko pogovorimo kasneje, če vam je prav. Gospa Vana je omenila možnost uporabe evropskih sredstev za obladovanje migracij, za migracije. Odprti smo za migracije določeno prožnost na tem področju, tako da bi državam članicam, če si to želijo, dovolili, da v svojih operativnih programih uporabijo ta sredstva. Prožnosti ne vidim kot načina zniževanja sredstev za države članice ali za prenos sredstev z evropske ravni. Odgovornost vidim točno v tej smeri, da bodo države članice našle bolj učinkovit način za upravljanje sredstvi, ki jih imajo na voljo. Istočasno pa mislim, da je za EU potrebno zagotoviti dovolj denarja, zato da se bomo lahko odzvali na aktualne nepredvidljive dogodke. To je lahko v okviru večletnega finančnega okvira, pa tudi z drugimi sredstvi. Cenim stališče gospe komisarke, ki je v zvezi s tem dejala, da dodatnih virov ne moramo imati samo iz kohezijske politike. Potrebno je si ogledati celotni proračun, morda premisliti o starejših programih, ki so začeli verovati pred desetletji. Takrat so bili prednostna naloga, zdaj pa morda niso več. Zato moramo torej najti sredstva po celotnem proračunu EU. Je pa res, da je nepošteno imati sredstva samo iz kohezijske politike, vedno ko prihaja do nujnih razmer. Istočasno pa moramo trenutne programe kar najbolje izkoristiti. Mislim, da tega ne počnemo dovolj dobro. Kar se tiče integracije, migrantov, pa moramo uporabiti različne instrumente na trgu delovne sile, da jim ponudimo možnost, da izboljšajo izobraževanje, se prekvalificirajo in vse to bi lahko morda storili s pomočjo socialnega sklada. Slovaška to že počne. Gotovo pa je prostora še za nadaljne razprave na to temo. Pripravljeni smo ustvariti vse predpogoje za odgovorno razpravo na tem področju. Najlepša hvala, sedaj pa drugi krok naših vprašanj. Gospod Mikolašik. Mikolašik, ja. Zelo pravilno ste izgovorili eh, moje ime. Eh, včasih me kličejo tudi Miloševič, ampak to ni moje ime. Najlepša hvala, da ste se potrudili. Najlepša hvala in dobrodošli, gospod minister, v našem odboru v Evropskem parlamentu. Tudi jaz bom uporabil ta čudoviti slovaški jezik, kaj ti eh, najbolje ga razumete. Rad bi eh, povedal eh, nekaj pozitivnega in konstruktivnega kajti to uh, je namen uh, mojega prispevka. Gospod Van Nistelrooy in kolegica Konstance Krel sta dejala nekaj zelo uh, prijaznega, namreč da moramo uh, izgraditi zaupanje. Veliko je mladih v Evropi, ki se več ne spomnijo meja in tako naprej. In Slovaška, kot veste, je znana potem, da je bila pri zadnjih dveh eh, evropskih volitvah udeležba najnižja v Evropi. Če primerjamo vseh 28 držav članic, eh, to je neverjetno ampak udeležba je bila nižja od 20 odstotkov. To se ne bi smelo dogajati. Zakaj se to dogaja? Mladi so naša prihodnost. Na mladih bi morali graditi, ampak ne razumejo Evropske unije ali pa imajo zgolj površinsko znanje o Evropski uniji in radi kritizirajo Bruselj. Zagotovo veste, kaj je dejal premijer eh, Fico v eh, Strasburgu pretekli teden. Jaz bom potegnil usporednico. David Cameron je v šestih letih, ko je bil premijer, eh, vse čas kritiziral Brusel. Dejal je Brusel. Uh, prinaša seboj eh, samo negativne plati, eh, za nas Britance bi bilo boljše, da nismo v Evropski uniji, potem pa je spremenil mnenje in le tri mesece pred referendumom je začel zagovarjati članstvo Združenega kraljestva v Evropski uniji, ampak nihče več mu ni verjel, kajti šest let je govoril nekaj drugega. Vi ste zelo sposoben mož in mislim, da ste prava oseba za opravljanje eh, tega dela. Jaz sem iz Slovaške in pogosto eh, na Slovaškem rečemo, mi smo izgradili avtoceste, izgradili smo to in ono, ampak eh, nikoli ne povemo, da smo te avtoceste zgradili z evropskimi sredstvi. Rečemo le, mi smo jih izgradili. Namesto, da bi dejali, to je bilo možno zahvaljujoč Evropski uniji, zahvaljujoč eh, kohezijskim skladom, potem bi ma, eh, mladi ljudje drugače gledali na uh, Evropsko unijo. Premi se je strinjal z mano uh, pritekli teden uh, na plenarnem zasedanju, spremenil je svoj uh, ton in dejal, da uh, eh, 86 odstotkov vlaganj uh, na Slovaškem predstavljajo evropska vlaganja. Pogosto se vračam eh, na Slovaško, obiskal sem revno regijo Kusice na severu in videl sem velike plakate, na katerih je bilo zapisano, to je bilo izgrajeno z uporabo evropskih sredstev. Ampak udeležba pri eh, volitvah je bila izjemno nizka ravno v tej regiji. Po eni strani torej državljani eh, sprejemajo evropsko pomoč, ne sodelujo pa pri evropskih volitvah. Torej, eh,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 Eh, negativnega pristopa eh, komisarke Kreto. Eh, ne razumem, zakaj je bila pozabljena strategija za Karpate. Zdi se, da je bila pozabljena. Kaj ti imamo strategijo za Donovo, za Jonsko morje, za Jadransko morje. In vem, da lahko Slovaška uporablja tudi te strategije sredstva iz teh strategij, ampak eh, posamezne regije na Slovaškem eh, so eh, med najrevnejšimi regijami. Tukaj gre tudi za vzhod Mačarske in Romunije. Vse te države bi spadale v to strategijo za Karpate. To bi lahko povezalo vse te države. nihče razen Polske si ne prizadeva za rešitev eh, problema revščine na vzhodu Evrope. Vem pa, da si eh, naši državljani to zaslužijo in eh, ne podpiram vzpostavitve novega sklada, ampak mislim, da si tudi to vprašanje zasluži politično pozornost. Chcem ťa tiež privítať na pôde Európskeho... Gospa Molkova. Najlepšia chvála. Je rada bi pozdravila našega kolega, 17 let se že poznava, skupaj sva sedela v eh, nacionalnem parlamentu in dobro poznam vašo navdušenje. Eh, dobro vem, kako eh, zelo eh, ste delovni eh, in eh, decembra boste eh, povedali, kaj ste dosegli tekom eh, slovaškega predsedstva. Zagotovo tudi na področju eh, kohezijske politike imam pa komentar glede regije, ki brez strukturnih skladov ne bi mogla napredovati. Ta regija je na vzhodu Slovaške, odkuder prihajam. Tam je veliko zelo majhnih vasi eh, z 100 ali 200 prebivalci. In zaprositi za sredstva eh, iz eh, kohezijskega sklada je zelo zapleteno. In na koncu tudi ni gotovo, ali boš prejel sredstva ali ne. ko na koncu pridobiš sredstva, moraš nadaljevati z svojim sodelovanjem z administracijo. Omenili ste simplifikacijo, torej poenostavitev celotnega sistema. Še zdaleč e, nismo dosegli ciljev, napredujemo zelo počasi. poskrbeti moramo za uh, ustrezno motivacijo, kajti zaradi te negotovosti eh, se posamezniki ne odločajo za to, da bi zaprosili za evropska sredstva. Torej, najti moramo pravi način. Eh, regionoch. Ozývajú sa Eurostat. Poleg tega pa uh, se bomo morali ukvarjati tudi z uh, oddaljenimi regijami. Veliko je euroskeptikov, uh, tudi uh, enega predstavnika, enega euroskeptika iz Slovaške imamo v Evropskem parlamentu. In uh, ti ljudje niso pripravljeni dati oddaljenim regijam uh, niti centa.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 Minister, ogledal sem si vaš program, nisem ga sicer tančno prebral, ampak občutek imam, da ste eh, temu regionalne politike nekoliko zanemarili. Zato eh, je zelo zanimivo, kaj želite eh, doseči tekom vašega predsedovanja v prihodnjih šestih mesecih. to, kar ste eh, dejali, je še enkrat eh, razjasnilo vsebino tega dokumenta. Rad bi zastavil vprašanje eh, glede dveh področji. To je povezano tudi s tem, kar je povedal, povedal moj predhodnik oziroma kar je povedala moja predhodnica. Gre za uh, instrumente, ki so bili nekoliko pozabljeni in v vaši državi uh, lahko uh, najdemo dobre primere za to, kako zagotoviti razvoj z uh, pomočjo uh, sredstev Evropske unije. To je pomembno tudi zato, da se bo ta mehanizem pogosteje uporabljal, kajti doslej se je ta eh, mehanizem eh, premalo uporabljal. V vseh prispevkih kolegov eh, danes sem slišal, da bi lahko bila Evropa še bolj prepoznavna, če bi bolj omenjali rezultate evropske podpore. Številni se namreč še ne zavedajo prednosti, ki jih prenaša Evropska unija. Ponavadi je tako, da je govora zgolj o uspehu, ne pa tudi o tem, kdo je prispeval k temu uspehu. Mislim, da je potrebno natančno povedati, eh, kako je bila sprijeta odločitev eh, o posameznih projektih. Pri izbiri projektov si je potrebno zastaviti vprašanje, kako so bili projekti predstavljeni, kako bodo predstavljeni in kako se eh, bodo uporabljala sredstva. potrebno eh, si je ogledati, kako se dejansko eh, uporabljajo ta sredstva in če so eh, državljani seznanjeni z rezultati teh vlaganj. To bi morali zahtevati, da so rezultati objavljeni in sicer v vseh primerih, ki so bili navedeni tudi v predhodnih prispevkih. To eh, je torej zelo konkreten predlog za moje strani. Tudi eh, z vidika britanskega referenduma je to zelo pomembno. Določene regije v eh, Veliki Britaniji so prejele ogromno sredstev iz Evropske unije, pa so glasovale za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. To pomeni, da ti projekti. Eh, niso dovolj znani, da državljani ne vedo, eh, kako jim je koristila Evropska unija. Potrebno je torej govoriti tudi o podrobnostih. To je bilo zadnje vprašanje, ampak kolega Van Nistelrooy bi rad dodal še besedico ali dve. Ja, vsaj besedico ali dve. Vprašal sem, kako je z udeležbo in 15. 16. septembra imamo svet eh, za splošne zadeve Eh, kaj želite doseči. Takrat boste sprejeli zaključke, govore tudi o prihodnosti kohezijske razprave. Ali bomo povabljeni na to razpravo, ali bomo imeli možnost za razpravo, to bi bila odlična priložnost tudi za vas. Ok, thank you, thank you. Dobro, najlepša hvala, to sta bili več kot zgolj dve besedici, ampak naj vam bo. Beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za zastavljeno vprašanje. Gospod Mikolašek, lahko vam zagotovim, da smo skušali izboljšati eh, seznanjanje javnosti eh, z prednostmi Evropske unije. Želeli smo eh, spremeniti to situacijo v zvezi z nizko udeležbo eh, na volitvah. Ne želimo zasedati prva mesta, prvega mesta na tem žalostnem eh, področju. Naš premijer je govoril o pomembnih projektih eh, na plenarnem zasedanju in pa o kohezijski politiki Evropske unije. Ko smo predstavili um, kohezijsko politiko, ko smo otvorili uh, nov del avtoceste, recimo včeraj na Slovaškem. Uh, nismo uporabili prave uh, retorike, res moramo spremeniti način, uh, na katerega predstavljamo uh, Evropsko unijo. Torej, spoštovani poslanci, zavedati se morate, da uh, bomo obravnavali tako nezakonodajne, kakor tudi zakonodajne uh, zadeve. In ta nov vidik moramo vključiti v naš pristop. Vrniti se moramo k koreninam Evropske unije, pogovarjati se moramo odkrito in uh, povedati moram, da bi morali uporabljati uh, jezik, eh, ki bo bolj seksi, kajti tako nas bodo mladi razumeli in opravičujem se, da sem uporabil besedico seksi gospod eh, Polčak eh, seznaniti javnost z eh, rezultati projektov. Ja, to je pravi pristop, ampak takšni plakati, kot ste jih omenili, več ne zadostujejo. Sedaj moramo uporabiti moderno tehnologijo, kajti tam je prisotnih največ naših državljanov. Govoriti moramo o tem, kaj se dogaja v Evropi, kajti res je da mogoče včasih na nacionalni ravni eh, Brusel zlorabljamo eh, in ga označujemo eh, za nekaj slabega. Gospa Smolkovi pa ste govorili o majhnih vseh. Ja, res je. Tudi to je bilo že omenjeno na vrhu eh, mest in pa regij. Te majhne vasi pogosto sploh ne želijo zaprositi za sredstva, kajti to eh, predstavlja veliko upravno breme in tudi ne želijo eh, videti rezultatov evropskega, evropske revizije ali pa mednarodne revizije. Pogosto si namreč ti rezultati medsebojno nasprotujejo, torej poskrbeti moramo za poenostavitev. Mogoče bi morali uporabiti paušalne stopnje, eh, poenostaviti moramo računovodske standarde in podpreti eh, moramo poenostavitev eh, načrtovanja. To niso moja sredstva ali vaša sredstva, to so sredstva evropskih davkoplačevalcev, ki živijo v evropskih mestih in vseh. Torej, poskrbeti moramo za optimizacijo uporabe teh skladov. In eh, ne bi smeli eh, le eh, usiljevati projektov od zgoraj, ampak moramo vključiti tudi nižje ravni. Gospod Polčak je dejal, da se ne osredotočamo dovolj eh, na eh, potrebe eh, vasi, ki jih je ne mogoče identificirati na evropski ravni. Zato podpiramo vsega, Eh, instrument regionalne pomoči. Eh, hvala lepa, da ste me povabili, gospa Mihajlova, v Evropski parlament, kar pa zadeva naše dejavnosti. Boste povabljeni na številne dogodke kot člani Evropskega parlamenta. In tudi izvedenci bodo sodelovali na teh dogodkih in rad bi vam povedal, da resnično cenim, verodostojno izvoljene poslance Evropskega parlamenta. Dolgo sem bil poslanec v slovenskem parlamentu in uh, vem, uh, da imajo poslanci izjemno jasen mandat, uh, tudi evropski poslanci in zato vam uh, želim povedati, da bom zmeraj spoštoval Evropski parlament, zmeraj bom prisluhnil uh, vašim mnenjem in uh, te Razprave pa tudi pogajanja z poslanci Evropskega parlamenta so nam eh, pomagala določiti prioritete, ki so tudi plot eh, naših eh, izjemno plodnih razprav. In te eh, naše prioritete eh, presegajo zgolj eh, temelje, ki so bili predstavljeni v prvem osnutku. Veselim se že tesnega sodelovanja v prihodnjih šestih mesecih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zelo uh, uljudno ste govorili o Evropskem parlamentu in to zelo cenimo. Najlepša hvala za vašo udeležbo, hvala lepa tudi za odgovore uh, na naša vprašanja in seveda pričakujemo, da bomo v prihodnjih šestih mesecih zelo tesno sodelovali. Lahko nas pričakujete na vseh dogodkih, ki jih boste organizirali. Vso srečo vam želim pri predsedovanju in veliko sreče nam vsem. Dame in gospodje, nadaljevali bomo z našim eh, dnevnim redom in eh, naslednja točka je študija, eh, ki jo je pripravil oddelek B. Gre za sinergije med Evropskim skladom za strateška vlaganja in pa drugimi instrumenti Evropske unije za dosego ciljev Evrope 2020 gre za uh, študijo tematskega sektorja uh, B uh, in uh, za uh, pregled uh, rezultatov uh, sinergije med uh, Evropskim skladom za strateška vlaganja in pa strukturnimi skladi programom Obzorje 2020, Kozme in uh, tako naprej. Imeli smo že predstavitve na to uh, temo, imeli smo razprave v Evropskem parlamentu in danes bo zanimivo prisluhniti končnemu mnenju po uh, eh, pripraviti eh, študije, ki so jo pripravili izvedenci iz raz raziskovalnega centra. Gospod Stefan Kah je z nami eh, in. Gospod K, z veseljem bomo prisluhnili uh, vaši predstavitvi. Beseda je vaša. Closer, no. Najlepša hvala. Hvala lepa za to priložnost, da predstavim študijo na temo uh, sinergij, uh, ki smo jo pripravljali zadnjih šest mesecev. Naj povem le nekaj besed. Uh, o našem raziskovalnem inštitutu, ki je del Univerze v Glasgowu. 18 eh, mednarodnih eh, izvedencev eh, je v tem raziskovalnem centru in posvečamo se kohezijski politiki in regionalni politiki. Ko govorimo o sinergijah, je zelo pomembno najprej predstaviti definicijo sinergij. Govorimo o koherenci, torej eh, o logičnosti eh, programov, eh, o tem, da si programi med seboj ne nasprotujejo. Potem je tukaj tudi dopolnjevanje, ena plus ena je dva in potem je tukaj tudi koordinacija in pa seveda sinergije, ker ena plus ena več ni dva. No, malo na strukturiran način predstavim eh, naše rezultate. Eh, najprej eh, je tukaj regulatorni okvir, ki ga je potrebno uskladiti, potem potrebujemo integrirano upravljanje, ustrežno strateško načrtovanje in na koncu seveda koordinirano izvajanje, povezano z poročili in pa ocenami. Torej te štiri dimenzije. Eh, bodo predstavljale uh, temelj uh, moje predstavitve oziroma strukturo moje predstavitve. Tako, sedaj pa metodologija, kaj smo si ogledali, uh, najprej uh, skupno upravljanje, uh, to uh, so uh, strukturni skladi uh, v povezavi z. Uh, instrumenti, ki so predmet neposredne uprave. Pogovorili smo se z različnimi predstavniki na evropski ravni in potem smo se pogovarjali tudi z eh, predstavniki eh, držav članic, eh, torej v komisiji smo izbrali šest instrumentov in potem smo pripravili vsega, sedem študij, individualnih študij o eh, posameznih eh, državah članicah. Torej, eh, predstavili smo tiste primere, ki so se nam zdeli vredni opisa. Ogledali smo si dva strateška okvira, ki omogočata povezavo. Eh, instrumentov na obeh, eh, v obeh eh, stolpcih. Ogledali smo si tudi razvoj podeželja, pa tudi kmetijstvo. Želeli smo zagotoviti eh, tudi pregled vseh 28 držav članic. Nismo imeli dovolj sredstva in časa, da bi si ogledali eh, podrobno vsako eh, državo, ampak ogledali smo si večje, manjše države članice, nove, stare države članice, večje in manjše. In, torej skušali smo zajeti vseh 28 držav članic. No, ampak pogledajmo nazaj v obdobje 2007 do 2013. Takrat smo se bolj ukvarjali z eh, določitvijo instrumentov in nalog, potem pa smo si začeli aktivno prizadevati za vzpostavljanje sinergij. Pogosto smo se osredotočali na eh, izogibanje podvajanju in pa na spoštovanje pravil. Ugotovili smo, da. Eh, je eh, bilo prizadevanje za vzpostavljanje sinergij eh, razmeroma neuravnoteženo. Eh, in sicer tako, kar zadeva uporabo različnih skladov, kakor tudi kar zadeva regionalni oziroma geografski vidik na določenih področjih je bilo sinergije lažje zagotoviti. v leto, letih 2007-2013 smo si ogledali eh, štiri eh, različne eh, dimenzije, regulatorni okvir, eh, njegovo izvajanje in tako naprej. Eh, celoten sistem je preveč zapleten, kar eh, povzroča zapletenost in pa nerazumevanje. Eh, upravljanje eh, je bilo razdeljeno na eh, različne sklade oziroma pobude. Nekdani strukturni skladi so danes postali strukturni investicijski skladi, kljub temu pa so se pojavile določene sinergije. Eh, ampak eh, predvsem eh, je obstajala velika vrzel med neposrednim upravljanjem in pa delitvenim upravljanjem oziroma deljenim upravljanjem. Pomembne so bile tudi horizontalne strategije, kot recimo Lizbonska strategija ali pa Evropa 2020 kljub temu eh, pa eh, še obstajajo določene pomankljivosti in pa vrzeli. In sedaj še k izvajanju. Eh, imamo dobre primere sinergiji na terenu, kljub temu, da je teh primerov malo. V glavnem gre za dopolnilno financiranje, za izgradnjo kapacitet. Kot sem že prej dejal, gre tukaj za sklad za razvoj podeželja in pa za program, uh, sedmi program, uh, sedmi okvirni raziskovalni program. Sedaj pa k eh, regulatornem okviru. Sinergije so že vzpostavljene do določene mere, ampak še vedno se srečujemo z številnimi izzivi. Gre za skupen strateški okvir za združitev eh, nepovratnih sredstev, za črpanje sredstev iz različnih verov. Vzpostavimo lahko eh, stroškovne eh, modele zaradi različnih možnosti financiranja, ki jih ponujajo skladi in potem je tukaj agenda za poenostavitev. Vendar pa so jasne tudi pomankljivosti tega sistema, Uh, vsak uh, sklad uh, ima uh, svoj uh, lasten regulatorni okvir, ki pogosto ni združljiv z drugimi. Uh, državna pomoč uh, ovira uh, vzpostavitev uh, sinergij. Uh, poleg tega sinergije uh, zapletajo celoten regulativni okvir. uspeh in poraz, uh, uspeh ali pa poraz v tem regulativnem okviru pa lahko vpliva tudi na vsa druga področja, na upravljene strateške okvire in na izvajanje. Kar zadeva upravljanje, so eh, spremembe omejene eh, in so posledica regulativnih potreb. Na ravni Evropske unije je bilo sprejetih nekaj pobud, imamo skupino na visoki ravni za poenostavitev. Eh, imamo več horizontalnih delovnih skupin eh, različnih eh, generalnih direkcij, potem imamo podpore, pobude Evropske unije v podporo državam članicam, kot recimo platformo S3. Na ravni držav članic imamo tudi primere, recimo delovne skupine ali pa omrežja, ki je vse, ki si prizadevajo za vzpostavitev sinergij, ker je tole mogoče. Pojavlja pa se seveda tudi veliko izzivov. Eh, model eh, deljenega upravljanja Evropskega sklada za strateško vlaganje je zelo zapleten, sam po sebi. Instrumenti Evropske unije so razdeljeni na posamezne eh, teme in pa dejavnosti, tudi na ravni Evropske komisije imamo jasno razdrobljenost zaradi eh, generalnih eh, direkcij. Tukaj gre za težave v eh, obdobju priprav in ne kasneje v eh, obdobju izvajanj. Glavni napredek eh, je eh, boljše strateško usklajevanje eh, v primerjavi z obdobjem 2007 do 2013. Imamo močan okvir za vzpostavljanje sinergij, gre za tematsko osredotočanje, za pogojevanje in strategijo za regije in pa inovacije. To povezuje različne deležnike iz različnih eh, področji. Eh, problemi, s katerimi se srečujemo, so pomembni za vzpostavljanje eh, sinergij. Na ta način bomo lahko namreč vključili različne deležnike v pripravo strategij, lahko bomo razvili skupne strategije in programe in vključili prioritete in ukrepe, ki jih pokrivajo tudi drugi instrumenti Evropske unije. Kljub temu, pa uh, pomankljivosti uh, v uh, strateškem obdobju uh, ovirajo spostavljanje sinergij v praksi. Potrebno se osredotočiti na koordinacijo uh, in si zastaviti vprašanje, kako vzpostaviti uh, sinergijo. Obstajajo različne oblike sodelovanja ne gre zgolj za vzpostavljanje sinergij. Eh, tudi eh, strategije, ki smo jih morali razviti zaradi ex ante eh, pogojevanja, se zdijo bolj navidezne kategorije, ki jih zgolj odkljukamo in gremo naprej. No, kaj pa se dogaja na terenu? To je seveda izvajanje. Imamo nekaj pobud, ki predstavljajo eh, primere dobre prakse, eh, vendar pa to eh, ni splošno razširjena praksa. V tem trenutku težko potegnemo kakšne konkretne zaključke, kajti obdobje še ni zaključeno in zato so nam dejali, kaj pa vam lahko v tem trenutku povemo. Um, veliko je različnih instrumentov eh, in eh, sicer gre tudi za Evropski sklad za strateško vlaganje in pa za druge instrumente, ki jih financira Evropska unija in eh, lahko bi poskrbeli za boljšo koordinacijo pri izbiri projektov, za skupno zbiranje podatkov, za nadzor, za ocenjevanje projektov. Eh, poleg tega bi lahko poskrbeli za aktivno sodelovanje, organizirali bi lahko skupne delavnice eh, in poskrbeli za skupne možnosti financiranja in tako naprej. Eh, vse te dejavnosti so dejavnosti, s katerimi so se pričeli ukvarjati deležniki v državah članicah, ampak zaenkrat. enkrat se sinergije pojavljajo predvsem v programskem obdobju, ne pa tudi eh, tekom izvajanja. Eh, države članice so še zmeraj precej eh, razdeljene in imajo različne zmožnosti in pa različne tradicije in zato je tudi izvajanje projektov različno v različnih državah članicah. Tukaj je nekaj primerov za upravljanje strateško dimenzijo in pa izvajanje. V Nemčiji imamo eh, delovno skupino na več ravneh, eh, ki vključuje zvezdne dežele, pa tudi eh, federalno raven. In redno objavljajo razpise povezane z S3 projektom S3, potem je tukaj Romunija, eh, primer strateške dimenzije. Eh, Romunija izvaja pobudo EP Agri in vzpostavila je specializirane delovne skupine eh, za preiskavo možnosti dopolnjevanja in pa vzpostavljanja sinergij. In na Češkem imamo primer izvajanja, gre za pobudo Teaming, ki omogoča uporabo sredstev eh, za razvoj in raziskave v določenih državah, kjer ima izkušnje z eh, programom Obzorje 2020, pa tudi v drugih državah. No, zaključil bom z nekaterimi priporočili in sledil bom uh, isti strukturi kot na začetku, kar zadeva regulativni okvir. Mislim, da je potrebno poskrbeti za boljšo usklajenost, eh, predvsem, ko gre eh, za eh, državne subvencije in pa ko gre za poročanje o teh subvencijah. Večkrat smo že slišali, da uh, pogosto izvajalci eh, ne vedo, kaj se dogaja v pripravljalni eh, fazi in obratno. Potrebno je tudi ukrepiti eh, koordinacijo med različnimi generalnimi direkcijami. Zaradi tega potrebujemo skupna pravila in definicije, kar zadeva upravljanje. Moramo poskrbeti za okropljeno eh, koordinacijo. To smo hitro ugotovili tudi, ko smo se pogovarjali z posameznimi direkcijami. Eh, pogosto smo slišali, da se direkcije med seboj ne obveščajo na boljše in poleg tega bi morali razmisliti o možnostih eh, tako imenovanega mehkega upravljanja, osredotočiti se je potrebno na ustresnost. strateški okvir. Zagotoviti moramo večjo doslednost pri opisu sinergij v strateških dokumentih. To mora preseči, preseči zgolj koordinacijo v partnerskih sporazumih, kaj so to sinergije, kako jih lahko dosežemo. In velike razlike obstajajo med partnerskimi sporazumi. Nekateri partnerski sporazumi so zelo netančni in vse bojo jasne načrte, drugi le nekaj stavkov strategije eh, pa morajo vsebovati tudi strategijo izvajanja. Torej, kako bomo te strategije izvedli v praksi, ne gre zgolj za izmenjavo informacij, gre tudi za ta praktičen vidik, eh, ki je pogosto manjkal. In potem še izvajanje. Eh, tukaj mislim na skupne delovne programe, na skupne razpise, potrebno je nadzorovati in oceniti rezultate. Eh, tako da bi eh, lahko identificirali najboljše prakse eh, in se vsega skupaj tudi kaj naučili. Poleg tega je potrebno poskrbeti za ozaveščanje prejemnikov pomoči, ti morajo biti seznanjeni z možnostmi in priložnostmi ki jih prinaša vzpostavljanje sinergij, potrebno je izboljšati kapacitete, predvsem na ravni držav članic, eh, potrebno je uporabiti eh, uradne, pa tudi eh, neuradne povezave med različnimi deležniki. Pogosto tisti, ki potekajo predvsem na neformalni, predvsem na neformalni ravni. In potrebno je zagotoviti tudi eh, ustrezne pobude, sinergije morajo postati privlačnejše, trenutno izgledajo le kot eh, dodatno breme, ki ga marsikdo ni pripravljen prevzeti. Ampak eh, vzpostavljeni sinergiji bi lahko eh, zmanjšalo eh, birokratsko breme. Poleg tega eh, bi eh, na ta način eh, poskrbeli tudi za večji ugled. Kaj pa vloga Evropskega parlamenta? Menimo, da bi Evropski parlament lahko nadzoroval napredek razvoja sinergij, predvsem zaradi tega, kar trenutno še ne moremo povedati veliko o tem, kaj se dogaja v praksi. Gre namreč za obdobje 2014 do 2020. Skušali bi lahko razumeti, kaj se dogaja na terenu, kaj ti. Te Um, o tem informacij nimamo dovolj. Uh, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi sinergije med različnimi političnimi področji. E, mogoče bi lahko tudi odbori, ki se ukvarjajo s podobnimi temami, izmenjali e, svoje izkušnje o različnih političnih instrumentih. In to je vse z moje strani. Najlepša hvala. Very, very hvala. Zelo zanimiva predstavitev. Hvala lepa za vse to delo. Kolegice in kolegi, kakšno vprašanje, gospod Nilsen? Hvala lepa. Prisluhnil sem vam in sem si to na hitro ogledal. Dvoje mi je padlo v oči. Prvič. Kako naj to rečem? obstaja slabo usklajevanje, vsaj tako se zdi, med različnimi direktorati pri komisiji. To je že znano. Mislim, da bi se morali bistveno boljše usklajevati in dobro je, da je to tukaj tudi jasno omenjeno. Potem pa še nekaj, drugi element. Tukaj uporabljamo tudi lastne izkušnje. To so sinergije med različnimi finančnimi instrumenti EU. Vendar pa najpomembnejša sinergija pa je, če si ogledamo, katere naložbe izvajajo države članice, katere regije in tako dalje in kako lahko potem tudi iz tega potegnemo sinergije. Pomembno je namreč, da na turističnih področjih načrtovanje izvajamo na nacionalni ravni. In včasih se to dogaja popolnoma neusklajeno z evropsko ravnjo. In seveda, če počnemo to, potem lahko prihaja do tudi težav, ko prihaja do zamaškov In bi bilo dobro, če bi naprimer lahko delovali sinergično in bi naprimer imeli nek urad na lokalni ravni, ki bi lahko uporabljal tudi sredstva z evropske ravni. Potem bi imeli sinergijo med nacionalnimi, lokalnimi in evropskimi sredstvi. To bi bilo zanimivo. Zanimivo bi bilo videti tudi te sinergije. Hvala, gospod Vana. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev. Odlično predstavitev študije. Škoda, da smo jo dobili šele danes, da govorimo o tem šele danes v odboru, kajti prejšnji teden smo imeli to temo na plenarnem zasedanju. In mislim, da bi vsi veliko pridobili, če bi to študijo dobili že prej. Hvala lepa, da se lahko pogovorimo o njej danes. Dve kratki specifični vprašanji. Prvo. Imamo instrumente kot je Multifound Programming Cross Financing in ti bi naj pomagali doseči sinergije. Vendar pa države članice in regije tega ne uporabljajo prav pogosto. Če ste to omenili, sem pač preslišala. Se upravičujem. Če bi lahko povedali, kaj bi lahko tukaj izboljšali oziroma kakšne spodbude bi lahko dali, da bi te instrumente, ta dva instrumenta bolj specifično uporabili. Potem pa drugo vprašanje, sedma stran druga točka, kar se tiče cross-cutting strategies, kjer omenjate cilje Evropa 2020. Tukaj me zanima, ali so rezultati za vseh pet ciljev Evropa 2020 enaki, ali ste dosegli različne rezultate, glede na to, da imamo cilj za izobraževanje, za poslovanje, podnebne spremembe, ali obstajajo različne izjave glede sinergij. Hvala lepa. Thank you. Um, Hvala, še kdo? Ne. No, potem pa še dve vprašanje z moje strani, če dovolite. Kot prvo, ne povem, da sem zelo zadovoljna s temi raziskavami in pa študijo. Na plenarnem zasedanju sem poskušala v minutki in pol, ki sem imela omeniti Ravno to, namreč, ko govorimo o sinergijah, moramo razmišljati o različnih ravneh sinergij. Ja, sveda, sinergija med programi in pa projekti in rezultati, pa tudi sinergija med vsemi akterji in pa ravnmi je pomembna. Zato hvala lepa, da ste to tudi proučili v svoji študiji. To je cel postopek, torej to ni samo en korak in potem je konec. Ničesa ne moremo rešiti z eno samo razpravo ali pa z eno študijo. Nekaj me zanima. Ali vidite kakšne nove priložnosti za te pobude, naprimer omenili ste dobre zglede iz držav članic? bistvo problemov je želja držav, da dosežejo sinergije med različnimi operativnimi programi in instrumenti, ki jih že imajo v svojih domenah. In zato me zanima, tukaj ni veliko rezultatov, ampak ali lahko te dosežene rezultate izkoristimo za boljšo komunikacijo pozitivnih učinkov kohezijske politike in pa vseh evropskih instrumentov v celoti. In pa tudi v zvezi s samo idejo kohezije, kajti ravno sinergija je bistvo te celotne politike. To z moje strani se ta beseda vaša. Hvala. Hvala za vse vprašanja. Najprej prvo vprašanje. Usklajevanje med generalnimi direkcijami v komisiji. No, morda bom nekoliko ostar. Eh, gledajte, nekateri kažejo s prstom na komisijo, no mi ne kažemo na nikogar s prstom, ampak gledajte, tudi države članice so zelo pomembne in kaj se tam dogaja. Tudi študije to razvidno, tudi sporočila. Zato Torej, najprej, ja, usklajevanje med GD in sinergije tukaj, ampak drugo pa so potem države članice. Še toliko bolj velja za države članice, se mi zdi, tam je sploh pomankanje usklajevanja med političnimi področji. Ja, seveda, pomankanje usklajevanja, to je gotovo res, ampak gledajte, mi se v GD-jih v komisiji pogovarjamo med seboj, z GD Grow in Move in tako dalje, se pogovarjamo z drugimi kolegi iz različnih direkcije. In prav tako smo bili vsi skozi pripravljeni na to okrepljeno sodelovanje. To mislim bomo sedaj še povečali. Res je, do sedaj ni bilo vse najbolj perfektno, ampak bomo poskušali to izboljšati. Potem na en druga točka nisem čisto dobro razumel. Tukaj šlo za kombinacijo EU sredstev in pa nacionalnih sredstev in politik, če se prav razumel, kaj ne? Ja, se strinjam z vami, ampak to, kar ste vi omenili, je šlo dlje kot pa tisto, kar smo mi proučevali. Zato ne morem tega bolj poglobljeno komentirati. Potem pa neuskrižno financiranje in pa več skladov skupaj. Ja, veliko takšnih primerov smo najdli, veliko takšnih kombinacij, ampak mi smo se v svoji študiji predvsem osredotočili na to, kaj se dogaja znotraj teh uh, skladov, ESIF. In naj omenim študijo izpred enega leta, to je bilo nekoliko zgodaj v programskem obdobju. Zato ne bo praktičnih zgledov in pa primerov, ampak junija lansko leto je bila upravljena študija o strateški koherentnosti v kohezijskih politikah in pa kako so skladje med seboj upravljeni. In to kar se da omenjamo nekakšen drugi korak. Prej smo se pogovarjali o e SF skladih, sedaj pa gremo naprej na naslednjo raven, v naslednjo fazo. Ampak seveda si želimo predvsem tudi ažuriranih informacij o teh več skladih skupaj. Potem Evropa 2020. No, pravzaprav ne vem odgovora na to. ne vem, kaj je bolj učinkovito, ampak gledajte, vseeno, če si pogledamo pametno, vključujočo um, trajnostno rast, pametna rast je tukaj gotovo najbolj smiselna. Ponavadi iz primerov vidimo, da gre za kombinacijo ESF skladov in pa obzore 2020. To je najboljši primer kombinacije. Potem te reference, tukaj smo pogledali Kozme, EFSI, to je nekaj novega, še vedno je to novo, in potem CEF, torej širšo sliko. Ko smo nekaj ugotovili, potem je pravadi šlo za um, obzore 2020 in potem smo vprašali, zakaj. Ja, v glavnem zato, ker je tam največ denarja. In še nekaj, prav tako smo se osredotočili na IRDF, torej na razvoj podeželja. To je tudi pomemben element. Uh, potem pri IFRD je situacija nekoliko drugačna, ampak vseeno, kot rečeno, ERDF in pa obzore 2020. To je morda najboljša kombinacija. To sicer ni konkreten odgovor na Evropo 2020, ampak na splošno pametna rast, to je gotovo najboljši pristop. Potem zgledi, pozitivni primeri iz držav. No, pravzaprav jih nismo našli veliko. Sicer je v študiji kar nekaj kategorij, ampak gledajte, stvar je v tem, da je zato še prezgodaj. Sedaj, če govorimo o uveljavljanju, seveda lahko imamo delovno skupino, ampak to je samo razprava, tu ni uveljavljanje, če se spomnite prej štirih ravni upravljanja, izvajanja in tako dalje. Ja, to se je zgodilo, ampak ni bilo konkretnih primerov, konkretnih projektov. Če so že bili, potem so bili dokumentirani v drugih poročilih, naprimer eh, čisto nebo, clean sky, to se vedno pogosto omenja. Uh, potem teaming initiative, torej ta pobuda za združevanje različnih akterjev preko ISF skladov. No, še nekaj vode v preteklo pod mostom, preden bomo našli druge primere. Ampak vedno se lahko vprašamo, kako to potem razširiti na druge kontekste. Mislim, da je vse odvisno od konteksta. Nekdo, ki je odgovarjal na ta intervju, je tukaj iz Walesa in tam smo gotovili, da je bila ista institucija v Walesu odgovorna za e RDF in pa za obzore 2020. Ne vem, kako to deluje v praksi, nisem tega pročeval, ampak gotovo so v bistvu isti stavbi, um, imajo pisarne skupaj in zato se sveda lahko tudi med sebojno pogovorijo. Če je to dobra praksa, ja, v redu, kako to potem prenesti drugam, to pa je pod vprašanjem. Hvala lepa, hvala za razpravo. In smo zaključili sestankov za danes, jutri pa se vidimo ob devetih. Torej se vidimo jutri. Sedaj pa koordinatorji, prosim, če ostanete in bomo nadaljevali sestankom koordinatorjev. Hvala. Okay.